bile v osnutku dokumenta komisije, tako da ne bi bilo potrebno ponavljati vsega, kar smo danes že ponovili. Hvala lepa. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri. Preden gremo na naslednjo <clears throat> točko na dnevnem redu, pa imam še eno sporočilo. Za vas, gospod Maševski je naslovil predsednika parlamenta in zaprosil, za imuniteto zaradi odločitve, ki je bila sprejeta v Litvi in ki se nanaša na nanj. Več poslancev v Evropskem parlamentu je to prošnjo podprlo. Skladno s členom 6.3 poslovnika smo to prošnjo poslali odboru Juri, ki je pristojen za to področje. Na dnevnem redu pa imamo sedaj poročilo gospoda Skotte ki se nanaša na politiko kakovosti kmetijskih proizvodov, katera strategija je prava. Besedo dajem poročevalcu Giancarlo Scotti za 4 minute. Grazie, Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Trgi postajajo vse bolj globalizirani. Evropa doživlja krizo tudi na kmetijskem področju. Zato lahko na tem področju damo odgovor in sicer na tak način, da zagotovimo veliko večjo kakovost hrane. Le na tak način bo Evropska unija lahko bila bolj konkurenčna in tudi spodbujala regionalno gospodarstvo. Poleg tega to področje ponuja številne možnosti za razvoj zlasti manj razvitim področjem v teh odročnih področjih je kmetijstvo pomembno in bo prispevalo tudi k razvoju. Poleg tega potrebujemo kakovostno politiko, ki bo spodbujala potencial, ki ga prinaša raznoliko sodobno kmetijstvo, kot ga imamo v Evropi. S tem bomo ponudili ne samo visoko kakovostne kmetijske proizvode, temveč istočasno zagotavljali tudi storitve družbi, ki se stalno razvija. V svojem poročilu sem rekel, da bi morali ločeno obravnavati ZGO-je in ZPO-je, tako kot je to opredeljeno. Upoštevati bi morali zgodovinsko in tudi drugo razvojno pot posameznih regij. Mislim, da bi morali ločiti ZOP in ZGO-je. S tem bi upoštevali tudi posebne značilnosti posameznih regij in značilnosti proizvodov. Ponavadi se daje ZGO tistim proizvodom na podlagi področja, kjer so bili proizvedeni. Samo, če bomo obvezno zapisovali ZGO na proizvode, bodo potrošniki lahko vedeli, kje je bil ta proizvod narejen. Poleg tega bo potrošnik lahko preveril tudi značilnosti proizvoda in preveril, ali je proizvod varen ali ne. Mislim, da moramo izboljšati kmetijske proizvode, ki jih potem uporabljajo naši državljani, ki so nas tudi izvolili. Poleg tega je treba veliko več storiti na področju izobraževanja potrošnikov. To je naloga Evropske unije. V Evropi imamo na voljo različne oznake in tudi etikete. Zato bi morali storiti več za to, da bi se na svetovni ravni priznalo oznake ZGO. To je bistvenega pomena, če želimo zaščititi naše visoko kakovostne proizvode pred ponarejanjem. Hvala lepa tudi komisarju Čolosu za njegovo prisotnost danes večer. S tem kažete, da se res zauzemate za to, da zaščitimo visoko kakovostne sisteme, ki bodo poskrbeli za našo prihodnost. Gospodarstvo v odročnih regijah bomo lahko živili prav zahvaljujoč kmetijskemu sektorju. Poleg tega bi morali iz teh regij pridobivati tiste nišne proizvode za ki so značilni za te regije. S tem bi zagotovili tudi spoštovanje do okolja, poskrbeli za pokrajino, kjer je to možno, razvijala bi se tudi turizem in istočasno bi poskrbeli tudi za zaščito zgodovinske in kulturne tradicije v Evropi. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom za izraženo zaupanje v odboru za kmetijstvo in upam, da bodo ostali kolegi jutri storili enako. Hvala. Hvala lepa, gospod Skota. Sedaj pa v imenu komisije dajem besedo komisarju Čiolsu. Gospa predsedujoča, gospod Skota, gospe in gospodje. Na svetovni ravni se evropski kmetijski in prehrambeni sistem odlikuje predvsem svojo kakovostjo in raznolikostjo. Kakovostna politika na kmetijskem področju bo prav zaradi tega tudi prednostna naloga v mojem mandatu. Takoj seveda, ko bo izvedena reforma SKP-ja za pol leto 2013. Kakovost agroalimentarne politike kaže ne samo na to, da naši kmetje skrbijo tudi za uh, želje naših potrošnikov. Zdi se mi, da bi s pomočjo te politike omogočili, da se evropski kmetijski sektor bolje uveljavi tudi na svetovni ravni. Če želimo doseči svoje cilje, moramo te cilje jasno opredeliti, jih strukturirati, se vsem skupaj pogovoriti s potrošniki. Poleg tega bi si želel, oblikovati kakovostno kmetijsko politiko. Ta politika bi morala biti bolj dostopna tudi za tiste kmete, ki bi jo morali v prvi vrsti koristiti, kot tudi za potrošnike. Kakovostna politika pomeni, da bomo poskrbeli za zaščito potrošnikov in istočasno prinesli dodano vrednost tudi kmetijskim proizvajalcem. Glede tega se ne strinjam ravno z gospodom Skoto. Naše kmetijstvo mora biti raznoliko in istočasno tudi konkurenčno. Kmetija, ki uspe prodati svoje proizvode, je konkurenčna. Če lastniki kmetije uspejo preživeti z prodajo svojih proizvodov, je to dobro, kajti s tem se prispeva tudi k celostni konkurenčnosti kmetijskega sektora, tudi če gre za manjše kmetije. Na tak način bomo izboljšali tudi konkurenčnost celotnega sektorja. Politika kakovosti mora veljati tudi za bolj odročna območja, kajti na tak način bomo povečali konkurenčnost teh majhnih regij, ki trenutno niso dovolj zastopane na evropskem trgu. Kmetijski proizvodi v Evropi so visoko kakovostni, proizvedeni so ob spoštovanju številnih standardov, tudi dobrega počutja živali in okoljskih standardov. V svojem poročilu omenjate tudi oznake kakovosti, to je dobro. Kmetje morajo spoštovati vse standarde, ki se nanašajo na kakovost in na označevanje kmetijskih proizvodov in to je tudi tisto, kar bo najbolj karakteriziralo skupno kmetijsko politiko po letu 2013. Takšna je vsaj moja želja. Poleg tega pa potrebujemo ustrezno politiko za komuniciranje, da se bomo znali pogovarjati tako s kmeti kot tudi s potrošniki in jim posredovati informacije. Te informacije bo treba potem posredovati tudi na svetovni ravni. Na tak način bomo lahko najboljši ambasador našega kmetijskega sektorja in tudi politike. Poročilo gospoda Skote je pripravljeno v pravem času. Kot veste, bo komisija pripravila zakonodajni svežen o politiki kakovosti in sicer do leta 2010, do konca leta 2010. Poročilo, ki ga danes obravnavamo, izpostavlja določena vprašanja, predloge, pomisleke. Sam bom skušal upoštevati, koliko je to le možno, vse vaše zamisli, ki jih bom potem vključil tudi v zakonodajni predlog. Hvala lepa odboru, ki je delal na tem poročilu. Z veseljem bom sedaj prisluhnil vašim predlogom in vašemu mnenju. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Besedo dajem gospe Eranc Garcia v imenu odbora Envi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej želim čestitati gospodu Skoti za njegovo razpoložljivost in za delo glede tega poročila za sodelovanje z njim. Veliko veselje je bilo sodelovati z njim in z drugimi kolegi. Jutri bomo glasovali o tem in ponosni smo na to, da zagovarjamo stališče, ki zagovarja kakovost in tudi podeželje, ne samo zaradi kulturne dediščine v Evropi, temveč tudi kot nekaj, kar nudi delovna mesta in kar spodbuja kulturo na podeželju, še prav posebno v časih krize, ko se ukvarjamo z resnimi vprašanji brezposobnosti v veliko državah članicah. Veseli nas mnenje parlamenta na to temo. Kakovost je zelo pomembna, potrebujemo najviše ravni in zato moramo razlikovati med ZOP in ZGOI. Ne želimo vsega skupaj harmonizirati, ne želimo znižati standardov za kakovost. Veseli me to, kar je dejal komisar, da želi podpreti kmetijstvo, ki bo prijazno do okolja v Evropski uniji. In eh, veseli me, da bo nazoč tudi jutri na glasovanju. Imamo pa težavo z nekaterimi standardi za liberalizacijo za zelenjavo in sadje. V preteklosti smo morali popravljati nekatere stvari tudi, kar se varnosti živi tiče in kar se količine ustrezne proizvodne tiče. Prav tako želimo zaščititi kakovost živil v Evropski uniji in želimo, da je to priznano tudi na ravni STO. Upamo, da bo to politika, ki jo bo vodil tudi komisar Čološ. Želimo zaščititi naše potrošnike in tudi proizvajalce. Hvala lepa. Sedaj pa govorniki v imenu skupin. Najprej gospod Lavija, dve minuti. Grazie, Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Tudi sam bi se rad v imenu skupine EPP zahvalil poročevalcu, gospodu Skotaju za izvrstno opravljeno delo. Rad bi podaril samo to, da so politike kakovosti zelo pomembne, zato ker prispevajo k višji dodani vrednosti tudi na zonani ravni, poleg tega pa imajo velik pomen, zaradi tega, ker lahko veliko dajo tudi proizvajalcem. Kot veste, lahko na trgih obstaja različna konkurenca. V Evropi imamo velik trg, ki pa ga označujejo visoki proizvodni stroški, sploh v primerjavi s tistimi, ki jih nosi konkurenca. Težko bomo konkurenčni, ko zadeva cene, zato lahko svojo konkurenčnost uveljavimo izključno preko raznolikosti proizvodov. Zato potrebujemo politiko kakovosti. Na trg bomo namreč tako vnesli drugačen proizvod, kot ga ponuja konkurenca, ne da bi se pri tem morali nujno posluževati niže cene, kot jo ponuja konkurenca. Dobro se nam zdi, da se zauzemate za to, da se ohranijo oznake skupnosti, pravite, da je treba ločiti ZOP-je in ZGO-je, tako kot to velja že na mednarodni ravni, ko se podajamo v pogajanja, bi morali ohraniti ZOP-je in ZGO-je, kajti s tem bi se izognili temu, da bi imeli poenoteno politiko za te oznake, ki bi lahko škodila našim proizvodom. Nekaj pripomp v zvezi z označevanjem. Tu smo želeli, da se določene zadeve spremenijo. Želimo si, da bi to vrstne oznake uporabljali ne samo za surovine, na podlagi katerih se potem izdelajo drugi proizvodi, temveč tudi za samostojne proizvode. Hvala. Gospod Tabajdi, dve minuti. Eh, kedves Čološ, bistošur, kedves kolegi. Hvala lepa, gospod Čološ, spoštovane kolegice in kolegi. Socialisti in demokrati smo mnenja, da je poročilo gospoda Skote zelo pomembno in se z njim tudi strinjamo. To poročilo ima pet pomembnih elementov. Najprej skupnostno oznako. Veliko ljudi ne razume, da to ni smer, da je to ni korak v smeri federalizma. To je jamstvo za to, da bodo proizvodi, ki ustrezajo standardom varnosti živil, tudi tako označeni. Tako jih bomo lahko ločili od proizvodov izven EU. Drugič, zelo dobro je, da smo sedaj od gospoda Čološa slišali, kar smo in da imamo komisarja, ki podpira lokalne trge in izpostavlja pomembnost teh trgov, kajti prav speciali, specialitete in svojskost teh kmetijskih proizvodov je zelo pomembna. Če bomo natančno določili poreklo, mislim, da gremo po pravi poti. Novi komisar ne podpira več prejšnjega stališča, saj menim tako, da bi resnič, različne oznake, kot sta ZOP in ZGO, da bi te dve oznaki združili. Vem, da smo nekatere težave že razrešili, nekaj težav pa še imamo. Kar se biološke, ekološke oznake tiče, smo vsi zadovoljni. In potem še nadaljna točka. Mnogo ljudi je govorilo o tem, da bi zasadje in zelenjavo imeli ravno tako stroga pravila kot pri drugih proizvodih. Naj pa spomnim na to, da ne želimo preveč regulirati. Naprimer, če govorimo o ukrivljenosti banan. Hvala lepa, gospod Lyon. Uh, Hvala lepa, gospod predsedoča, komisar, kolegi. Naj tudi sam čestitam poročevalcu za njegovo poročilo. Veliko stvari je potrebno pohvaliti, žal pa mi v Alde ne moremo tega podpreti, ne da bi to spremenili, nekoliko spremenili. 19. odstavek. Mislim, da je ne smisel, da bi birokrati v Bruslju govorili potrošnikom, da lahko kupujo samo ravne kumarice ali banane. Gotovo se morajo potrošniki odločiti, kaj si želijo kupiti. Vendar pa upam, da bo parlament uporabil zdravo pamet in da bomo skupni predlog spremembe, ki smo ga predlagali skupaj z zelenimi in ECR, tudi sprejeli, da tega ne bo več, da bodo potrošniki lahko sami izbrali, kaj si želijo jesti. Ukrivljeno sadje in zelenjavo ali ne. To je njihova odločitev. Marin Fisher-Burr, prejšnja komisarka, je dala, da si želi črtati te standarde in upamo, da bomo nadaljevali s tem. Radi bi tudi nekaj sprememb po odstavku 16. Razumem poziv po vlogo Evropske unije, vendar pa, če to ne bo pomenilo tudi kaj za potrošnike, ne bo imelo smisla. To mora biti pomembno za potrošnike in tudi za kmetijsko skupnost, sicer ne smemo s tem nadrevati. Zdi pa se, da se potrošniki ne veselijo te oznake kakovosti EU in še 62, kar se zasebnih sistemov certificiranja tiče. Škotska je bila zelo uspešna. Zdi se mi dobro, da lahko kmetje na prostovoljni podlagi dodajo dodano vrednost svojim proizvodom s temi schemami in pri tem jih moramo podpreti. Upamo, da bomo torej spremenili to poročilo v tej smeri in potem bomo to poročilo lahko tudi podprli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lajon. Sedaj pa gospa Ellen Smith za minuto in pol. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Podpiram škotskega kolego, gospoda Lajona. Veliko stvari je potrebno občudovati, nekaj stvari pa bi lahko izboljšali. In izpostavili smo kar nekaj točk. Naj izpostavim dve, samo dve. Menimo, da potrošniki želijo vedeti, odkot hrana prihaja. In mislim, da bi morali te informacije dati na voljo na obvezojoč način. In predlog spremembe 4 smo predlagali na to temo. To nadomešča besedilo, ki ni bilo dovolj odločno, zbor odločnim, da lahko torej vemo in da moramo vedeti, odkot hrana prihaja, kajti to, tega si potrošniki želijo. Potem pa tudi predlog spremembe 3 tukaj skušamo črtati pravila, ki so prezapletena, kar se neposredne prodaje sadja in zelenjave potrošnikom tiče. Tako kot smo se strinjali lani, da bomo ta pravila črtali, potrošniki sicer niso opazili veliko razlik, vendar pa proizvajalci so. In če bi sedaj se temu odrekli, bi to pomenilo, da bi lahko, naprimer, velike trgovinske verige pritisnile na proizvajalce in to ne bi bilo dobro. Kar se oznake EU tiče, mislim, da se tu lahko strinjam s kolego. Mislim, da če si potrošniki tega ne želijo, potem tega ne bi smeli storiti in bi to morali nadomestiti schemo obveznega označevanja porekla. Tega si potrošniki želijo, vendar pa upamo, da bomo te predloge sprememb sprejeli in da bodo to storili tudi naši kolegi. Hvala lepa, gospod Nikolsen, dve minuti. Hvala lepa. Naj se tudi sam zahvalim poročevalcu za zelo dobro poročilo. V tem poročilu je precej dobrih zamisli. V celoti se strinjam s poročevalcem, ki pravi, da je zelo pomembno, da evropski proizvajalci dodajajo vrednost, da maksimizirajo potencial proizvodov. Vedno si moramo prizadevati za to, da dosežemo tisto maksimalno, kar evropska agroživljska industrija ponuja. S tem bomo okrepili tudi gospodarstvo na podeželju. Zato sem res vesel, da gospod Skota obravnava tudi prihodni sistem ZEOP-ev in ZGO-jev. Te oznake so tako med potrošniki kot proizvajalci priljubljene, vendar se strinjam s poročevalcem, ki pravi, da bi morali uporabo teh oznak poenostaviti. Poleg tega moramo storiti tudi nekaj glede uvoza proizvodov iz tretjih držav. Gospa predsedujoča, vesel bi bil, če bi se več proizvodov iz moje regije potegovalo za ZOP in ZGO-je. Če bo komisija res poenostavila postopek vlaganja prošen, bo verjetno tudi iz Severne Irske bilo vloženih več tovrstnih prošen. Nekaterih elementov v tem poročilu pa ne podpiram. Ne zauzemam se za to, da bi imeli evropski logotip o kakovosti. Evropski logotip bi bil po mojem nekoristen, potrata časa in denarja. Enako velja za evropski logotip o organskih proizvodih. V odboru Agri so bili sprejeti nekateri predlogi sprememb, ki se nanašajo na tržne standarde za sadje in zelenjavo. Komisija je lani odpravila te standarde. V celoti sem podprl ta ukrep. Naj trg sam postavlja svoje standarde. Zato, kolegice in kolege, pozivam, da podprete predloge sprememb, ki smo jih uložili v naši skupini in v drugih skupinah. In to je vse. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Lorenzo Fontana za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, komisar Čolos, hvala lepa za te spodbudne besede, ki ste jih izrekli. Najlepša hvala tudi kolegi Skotaju za kakovostno opravljeno delo pri tem poročilu. O poročilu bomo glasovali jutri. S tem poročilom želimo ohraniti kulturo in tudi tipične proizvode v vseh regijah Evropske unije. Sam prihajam iz Italije, kjer imamo 4500 tipičnih proizvodov. To bogatstvo Italije želimo v vsakem primeru ohraniti. Kako doseči odličnost? Pot do tja je še dolga, vendar moramo poslati jasno sporočilo in sicer samo, če bodo evropski proizvodi kakovostni, bodo naši kmetje in proizvajalci imeli možnost, da uspešno konkurirajo na svetovni ravni. Trenutno živimo v času krize in nažalost v tem trenutku lahko podpiramo samo kakovost, preglednost, sledljivost in zanesljivost informacij, ki se podajajo o teh proizvodih. Mislim, da bi morali za vsak proizvod napisati, odkot prihaja, s tem bodo potrošniki vedeli, ali je to jabolko, ki je bilo proizvedeno pri meni doma v Venetu ali kje drugot, ali je to kitajsko jabolko. Vemo namreč, da Kitajska ne upošteva enakih dobrih praks kot jih evropski proizvajalci. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Dodd za minuto in pol. Uh, uh, gospa predsedujoča, gospod komisar, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da spregovorim o tej zelo pomembni temi. Potrošniki upravičeno zahtevajo, da je hrana, ki jo kupujejo, varna, da je moč slediti in da je proizvedena skladno z visokimi standardi. Sama prihajam iz države, kjer spodbujamo to vrstne standarde in označevanje. Zato upam, da boste vsi to sprejeli. Potrošniki in večina v industriji to vrstne označbe sprejema. Kako se bodo ti proizvodi tržili, pa bo na koncu tudi vplivalo na to, ali bo ta politika uspešna ali ne. Mislim, da moramo odločno ukrepati v vsakem primeru ponarejanja proizvodov če so naprimer proizvodi napačno označeni ali neupravičeno označeni kot proizvodi, ki to niso. Mislim, da bi bilo v veliki meri nesmiselno imeti evropski logotip, to potrošnikov ne bi pomagalo. ZOP e in ZGO-ji so pomembni, zato ker spodbujajo lokalno dediščino, spodbujajo lokalne tehnike, ki se uporabljajo pri proizvodni določenega proizvoda in spodbujajo tudi regionalne tradicije. Sama prihajam iz Severne Irske, mi večino proizvodov izvažamo, zato si ne želim, da bi te oznake kakorkoli vplivale na izvoz ali na enak položaj vseh akterjev. Seveda podpiram si scheme zagotavljanja kakovosti, tako kot vsi ostali kolegi. Mislim, da je dobro imeti tudi splošni lokalni kazalnik. Hvala. Hvala lepa. Gospa Köstinger, dve minuti. Gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, za evropske kmete je nujno potrebno zagotavljati visoko kakovostno proizvodnjo hrane. In te moramo povezavo tudi z visoko kakovostnimi surovinami. To je nedvomno pomembno. In zato je potrebno oznako za zagotavljanje kakovosti izkoristiti. To je pomembno za evropske kmete. V celotni živilski verigi ima to veliko vpliv na zagotavljanje konkurenčnosti proizvajalcev živil v Evropski uniji. Ravno proizvajanje visokokakovostnih živil, tradicionalnih živil, je v veliko državah zelo pomembno. In to je pogosto edini način za zaslužek. Da bi zagotavljali visoke standarde, moramo zagotoviti tudi nadzor in objektivne kriterije. Dejstvo pa je tudi, da moramo premisliti tudi z ekonomskega vidika, kar se potrošnika tiče. Kakovost ima svojo ceno in kmetje potrebujejo pošten zaslužek, kljub temu pa ima potrošnik svobodo, da se odloči, kaj bo kupil čeprav se odloči za manj kakovostno živilo. Biti pa mora jasno, da mora potrošnik imeti svobodo odločati se po jasnih objektivnih kriterijih. Tukaj mora iti tudi za ozaveščanje potrošnika. Potrebujemo ZOP in ZGO. Prav tako moramo tudi označevati naprimer hribovske proizvode in živila ki niso narejena na podlagi genetsko spremenjenih organizmov. Prav tako moramo podpirati tudi ekološko pridelavo. To mora biti ohranjeno. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod De Castro za eno minuto in pol. Gospa predsedujoča, spoštovani komisar. V Evropi smo sedaj na novo začeli razmišljati o kmetijstvu. Predvsem želimo zagotoviti kakovost proizvodov in istočasno poskrbeti, da bodo ti naši proizvodi bolj konkurenčni v tem vse bolj konkurenčnem okolju. Naši proizvodi morajo biti kakovostni in raznoliki. Tako kot je to zapisano v poročilu Skota, se mi zdi, da bi morali storiti korak naprej, predvsem, ko gre za posredovanje informacij o izvoru, in značilnosti in sestavinah proizvoda. Mislim, da bi morali storiti vse za to, da se zaščitijo ZOP e in ZGO. E S tem bi pomagali tudi pri povečanju potencijala, ki ga ta sektor ima. V tem poročilu se res izpostavlja kakovost kakovost je bistvenega pomena tudi pri strategiji za kmetijski sektor. Dobro bi bilo, če bi komisija upoštevala predloge našega odbora. Evropsko kmetijstvo bi lahko to kakovost izkoristilo za to, da bi postalo bolj konkurenčno. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Anju. Za eno minuto. Gospa predsedujoča, sam proizvajam jajca. Od 1. januarja 2012 se bo proizvodnja jajc pri brojnarjih prepovedala. Vendar to ne bo veljalo za Romunijo in Bolgarijo, morda tudi za koga drugega, ki jim je zagotovljena določena imuniteta. Nekateri bodo lahko to vrstna jajca potem izvažali tudi v Združeno kraljestvo. In proizvajalci jajc v Združenem kraljestvu bodo soočeni z konkurenti, ki imajo precej nižje stroške proizvodnje prav zaradi upoštevanja drugačnih standardov. Mislim, da bi morali potrošnike jasno obvestiti tudi o tem. Hvala. Gospa predsedujoča, gospod komisar, gospod poročevalec. Gospod komisar, zdi se mi simbolično, da ste v tem svojem prvem nastopu v Evropskem parlamentu pozvani, da spregovorite o politiki kakovosti. Politika kakovosti je tisto, kar bo lahko pripomoglo našim najbolj odročnim in najrevnejšim regijam. Poleg tega bo ta politika pomagala kmetom in vsem akterjem. Poleg tega pa bo ta politika koristila tako evropskim potrošnikom kot tudi svetovnim potrošnikom naprimer, precej tradicionalnih proizvodov imamo v Evropi, ki jih poznajo tudi izven Evropske unije, naprimer pršuti iz Parme in tako naprej. Evropska politika na tem področju mora biti bolj pregledna. Zaščititi je treba proizvajalce in vse akterje v celotni verigi. Na zaslišanju sem vas opozoril na to, da bi pri upravljanju proiz, proizvodi morali dati več pristojnosti tistim, ki upravljajo tudi z EOP in ZGO-ji. E Naš odbor je skoraj da soglasno izglasoval tudi predlog spremembe v tej smeri. Naj se odzovem še na britanskega kolega, ki je omenjal 19. odstavek, kjer govorimo o sadju in zelenjavi. Ne gre za to, da bi šli korak nazaj, vendar ne bomo priznali tega, kar danes velja na področju sadne zelenjave, kjer so distributerji pravzaprav glavni. Gospod komisar, sicer nas lahko prepričate, da se zauzemate za to specifično politiko, ki bo omogočila potrošnikom nov pogled v to politiko. Vendar prosimo vas, da hitro ukrepate, mi vas, vim, vam zaupamo. Hvala lepa, gospa Garcia Perez. Minuto in pol. Gracias, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, kakovost kmetijskih izdelkov predstavlja zelo pomemben del naše prehranske verige in tudi zelo pomemben del spodbujene konkurenčnosti evropskih proizvajalcev. Vse to se izraža v poročilu Skotta, kjer je tudi par stvari, ki jih mora komisija upoštevati pri razvoju te politike. Evropski logotip za kakovost naj bi pomenil zavezanost naših proizvajalcev, ampak to naj bi se uporabljalo samo za kmetijske izdelke, izdelke ki se uporabljajo v Evropski uniji boljša zaščita za ZOP v svetovni trgovinski organizaciji mora prav tako biti zagotovljena. Imamo tudi oznake integrirane pridelave, ki podpira bolj trajnostno pridelavo, ter tudi boljša merila za kakovost Evropske unije. Prav tako si moramo pogledati tudi ravnovesje v trgovini oziroma trženskih verigah. ali potrebujemo direktive za tiste sisteme, ki zahtevajo mm, kakovostne sisteme in medsebojno priznavanje. V mislih imam zasebne sisteme certificiranja, ki se dosti krat uporabljajo kot zahteva za dostopanje do velikih verik. Hvala lepa, gospod Sojini, eno minuto. Mikrofon, prosim. Votre micro, monsieur Soigny, votre micro tärkeintä on huomata. bom začel še enkrat. Dame in gospodje, zelo pomembno je vedeti, zakaj sploh gre. Družinsko kmetovanje predstavlja način ustvarjanja delovnih mest, izboljšuje lokalno gospodarstvo. Poleg tega pa je zelo humano tudi z vidika varstva živali. Mislim, da je za evropsko gospodarstvo kakovost najbolj pomembna, pa tudi odkot pripravlja oziroma prihaja nek izdelek. In tradicionalne posebnosti so zelo pomembne. Sam prihajam z Finske, kjer imamo izvrsten kozi sir. Gre za izdelke z dolgo tradicijo in ti morajo imeti ustrezni tržni delež. Zdaj, ko imamo novega komisarja, mu moram povedati, kmetijstvo se mora dati izvajati povsod po Evropi in mislim, da si moramo prizadevati za čiste in visokokakovostne proizvode v Evropi. Ja, gospod Jar. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi poročevalcu za dobro poročilo. Mislim, da so visokokakovostni izdelki zelo pomembni za konkurenčnost Evropske unije. Prav tako pa prispevajo tudi k ohranjanju podeželja. Mislim, da na mnogih področjih že sedaj imamo visoke norme. Evropski standardi po vsem svetu veljajo kot zelo zahtevni. Žal, tega vsi uporabniki še ne vedo. Zato je zelo pomembno, da Evropska unija svojo politiko kakovosti izboljšuje, pa tudi da izboljša obveščenost. Le tako bodo proizvajalci lahko še bolj usmerjeno in aktivno delovali pri zagotavljanju kakovosti. Uporabnik ima pravico, da lahko brez kakršnih koli težav uživa zdrave izdelke in zato bi potrebovali tudi zavezujočo regionalno oznako, oznaka porekla in regionalna oznaka se ne izključujeta med seboj. Kar pa zadeva velikost embalaže in geometrijsko obliko kmetijskih izdelkov, se mi zdi, da moramo biti zmirni. Ni naloga Evropske unije, da določa velikost in obliko izdelkov. Mislim, da moramo staviti predvsem na kakovost in bojim se, da če bomo želeli enako velikost, enako velikost, um, obliko, potem je to stvar industrije, ne pa stvar Evropske unije oziroma Evropskega parlamenta. Mislim, da moramo staviti na kakovost in ne na enotno embalažo. Zato računam na pamet in razumnost Evropskega parlamenta in želim se sreče našemu komisarju. Hvala lepa, gospa Dančila. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej želim čestitati poročevalcu za njegov pristop k tej zelo pomembni temi kakovosti kmetijskih izdelkov. Zahteve na trgu se vse bolj razlikujejo in v Evropski uniji se v glavnem ukvarjamo s higijensko varnostjo in z prehransko vrednostjo. Prav tako so potrošniki vse bolj pozorni na to, kako kmetijstvo vpliva k trajnostnemu razvoju, varstvu živali, pomankanju vode in tako dalje. To so komercialni izzivi in glavne prednosti evropskih kmetovalcev so na področju kakovosti. Evropska unija ima prednost kakovosti. To pa zaradi zelo visoke ravni varnosti v celotni prehranski verigi temu pa so prispevali kmetovalci in proizvajalci. So pa določene vidiki, ki bi lahko kakovost še izboljšali. Evropska unija bi morala spodbujati kakovostne izdelke, vendar pa bi jih morali zaščititi tudi na mednarodni ravni. In mislim, da bi po tej logiki morali uporabljati bolj oster nadzor za izdelke iz tretjih držav, kajti to bo zagotovilo enake pogoje za evropske izdelke in izdelke iz tretjih držav. No, uh... Hvala lepa, sedaj pa gospod Danelis za eno minuto. Hvala lepa. Gospod predsedujoča, gospod komisar, kakovost kmetijskih izdelkov je prioriteta za uporabnike. Prav tako je tudi orodje za izboljšanje konkurenčnosti eh, proizvajalca in iz povečanja proizvodnje. Tudi z označevanjem moramo potrditi te izdelke vendar pa skupnostni predpisi predvidevajo, da se zaščitijo geografski podatki pri določenih izdelkih in mnogi kmetijski izdelki izpadajo iz te zaščite, čeprav so zelo visoko kakovostni za uporabnike in zato zahtevamo od Evropskega parlamenta, da razmisli o tem, kako bi lahko zaščitili interese uporabnikov in kako bi lokalno vzgojene kmetijske izdelke lahko bolje zaščitili z ustreznimi oznakami. Tudi gensko spremenjeni organizmi morajo biti posebej označeni. Hvala lepa, sedaj pa catch the eye postopek najprej. Gospod Nikolesko. Hvala lepa, gospod predsedujoča politike na področju kakovosti kmetijskih izdelkov lahko prinesejo rešitev za mnoge. Mislim, da moramo staviti na kakovost in ne na količino, ker to prinaša dolgoročne prednosti. Evropska unija potrebuje neko skladnost za to, da bodo evropski kmetovalci lahko konkurenčni na mednarodnem trgu. Poročilo skota pozdravljam in pozdravljam tudi. Namere, ki jih je izrazil komisar, da bi dosegli naše cilje na področju kakovosti, pa potrebujemo še nekaj in sicer prihodnjo močno skupno kmetijsko politiko, ki bo temeljila na močnem financiranju, na kakovostnih izdelkih in tudi na večjem proračunu za evropsko kmetijstvo. Potrebujemo instrumente in urodja za naše cilje, da izboljšamo politika kakovosti in ne nazadnje potrebujemo enakopravne pogoje za zahodne in vzhodne države. Gospa Remer, za eno minuto. Liebe kolegen, Spoštovani kolegi, gospod komisar. Mislim, da pri oznakah ne smemo pozabiti, da morajo biti naše odločitve izvedljive. Pri predlogu spremembe 54. ne vidim in zato bomo to zavrnili. Kakovostni logotipi so nekaj, na kar gledamo pozitivno, če je to prostovoljno. Proizvajalcem in predelovalcem daje možnost, da so uspešni na nišnih področjih. Vendar pa se moramo zavedati tudi, da imamo nekatere zasebne logotipe, ki so postali že skoraj da standard. S tem se odzema svoboda in s tem se omejuje tudi svoboda potrošnikov. Kar pa zadeva obvezna navedba oznake porekla. Izvedba te zahteve bi v kmetijstvu in predelovalni industriji bila komaj da izvedljiva. Pozorni moramo biti, da se dobra volja ne bo pretvorila v birokracijo. Oh Gospod Vojčehovski, se opravičujem za to zmaličenje vašega imena. Eh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi opozoril na točko 9 poročila, kjer je govora o pogajanjih v Svetovni trgovinski organizaciji, kjer naj bi komisija zagovarjala dogovor o netrgovinskih vprašanjih, s čimer bi zagotovili, da voženi kmetijski proizvodi ustrezajo zahtevam EU. Problem pa je v tem, da se pogovarjamo o tem, da bi uporabljali enake standarde tudi za naše kmetovalce in kmetovalce iz tujine, ampak žal našega glasu nihče ne sliši. In zaradi tega naši kmetovalci, naši predelovalci morajo nositi dodatne stroške in zato konkurenca ni poštena, to je treba spremeniti in zato cenim to, kar je zapisano v poročilu. Gospod Mölcer. Mislim, da je nadzor nad kakovosti živil samo neka iluzija. Menim, da bi potrebovali opozorila, kar pa ni obvezno. Kaj se potem dogaja v primeru listerije, smo točno videli. Mislim, da kontrolori nimajo dovolj znanja, pa ne samo oni, pač pa tudi potrošniki, ki se ne znajdejo več v džungli oznak. Tam recimo piše kmetovalec, če tudi je bil industrijsko proizvoden ta izdelek. Potem piše Avstrija, čeprav prihajajo sestavine od vse povsod. Vprašanje je, koliko časa bomo še pripravljeni plačevati več, če najdemo med temi izdelki tudi črne ovce. In mislim, da vsem ne gledamo dovolj pod prste. To pomeni, da s sistemom nekaj ni v redu. Hvala lepa, gospod Dorfman. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, danes ste dejali, da so ti izdelki za oznako porekla v bistvu samo na vrhu. To so izdelki, ki se proizvajajo recimo na hribovskih območjih in zato je oznaka hribovski izdelek zelo pomembna. Želim se dotakniti dvojega. Pri teh izdelkih bi morala obstajati možnost, da se vključijo kmetovalci v odbore in konzorcije in da tudi tam lahko sprejemajo tržne odločitve. To ni kršitev konkurenčnih pravil. Če pa je, potem je ta kršitev veliko manjša, kot pa koncentracija, ki jo najdemo v trgovinskih verigah v zadnjih letih. Še nekaj glede norm kakovosti poznam razpravo v tisku in poznam razpravo tudi o kumaricah, ampak proizvajalci potrebujejo ta pravila in zato se mi zdi, da bi to morali imeti v mislih, ko bomo jutri glasovali. Hvala lepa, gospod Ferrera. Obrigado, senhora presidente, senhor comissário. Os mecanismos de certificação podem constituir. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod komisar. Ta mehanizem lahko da prispevek delovanju kmetijstva. Na ta način bi se izboljšala dobičkonosnost, izboljšala bi se kakovost in prehrambena varnost. Vendar pa gre tukaj za kompleksne zadeve in tudi zelo dolgotrajne zadeve. Zato so včasih rezultati ravno v nasprotju s tistim, kar je bil namen. Porazdelitev dobička po verigi je manj ugodna za proizvajalca in zato so drugi tisti, ki si v žep potaknejo dobiček. Zato potrebujemo večjo transparentnost. Certificiranje morajo upravljati javni organi. To ne sme biti dodatni strošek za proizvajalca, pač pa potrebujemo kakovostno politiko, ki zahteva drugačno kmetijsko politiko in tudi radikalno reformo SKP, taka, ki bo zagovarjala lokalno proizvodnjo, ki bo branila potrošnika v času globalizacije in ki bo upoštevala tudi, katere vse so posledice tudi v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Gospod Balčitis. Hvala lepa kmetijski izdelki Evropske unije so zelo cenjeni na svetovnih trgih zaradi kakovosti in ko govorimo o prihodnosti skupne kmetijske politike, bi kakovost po mojem mnenju morala biti ena od prioritet. Ne gre samo za svetovni trg, pač pa tudi za našo družbeno in gospodarsko življenje, zato bi politiko kakovosti morali razvijati na tak način, da vnešamo da vnesemo večjo javnost oziroma jasnost v certificiranje in označevanje. Za zaščito visoke kakovosti bi morali posebej označevati tudi izdelke za gensko spremenjenimi organizmi. Omogočiti bi morali tudi uporabo izdelkov, ki se bojo gensko spremenjeno organizme za krmo,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 hrane. In zato mora to priti tudi do potrošnikov. Vsi proizvodi, ki se lahko dajo na trg v Evropski uniji, morajo izpolnjevati določene kriterije. Zato so vsi ti dejavniki taki, da bi morali biti navedeni na embalaži, kajti to določa kakovost prav tako kraj porekla surovin in kraj predelave. Tudi to bi moralo biti označeno, kaj ti potrošnik se mora zavedati, kaj kupuje in zakaj plačuje. To bo okrepilo konkurenčnost naših proizvodov, kar se tiče uvoženih proizvodov, ki morda ne izpolnjujejo enakih kriterijev. Hvala lepa, gospod Obermajer. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Poročilo poročevalca je v duhu varstva potrošnikov. Resnično moramo zagotoviti to, da bodo ti proizvodi zdravi. To mora biti ključnega pomena in zato moramo tudi izboljšati označevanje porekla živil. Na vsakem kmetijskem proizvodu mora biti označeno, odkot prihaja sorovina potrošnik, potrošnika se ne sme zavajati. Kitajska, na primer, prodaja tudi olje v Avstriji, potem se to ne označi, da je iz Kitajske. In potem imamo tudi druge primere, na primer tudi, kar se tirolske maščobe tiče. Mislim, da moramo podpreti manjše pridelovalce kmete v smislu tega, da podpremo tudi kmetijstvo v Evropi. Še zadnja oseba v okviru KHDI, gospa Nedelčeva. Gospodin komisar, uvaženi kolegi, pozdravljam kolegata Skota. Gospa predsedojoča, gospod komisar, kolegice in kolegi, rada bi čestitela kolegi Skota za dobro upravljeno delo. S tem je Evropski parlament jasno pokazal, da želi sodelovati tudi v razpravah o oblikovanju nove skupne kmetijske politike. Sama podpiram predlog o evropski oznaki, kajti s tem bomo dokazali, da je proizvod res bil narejen v Evropi, kar zadeva ZOP in ZGO. Mislim, da s temi oznakami samo varujemo proizvodnjo na regionalni ravni in istočasno zagotavljamo potrošnikom, da so ti proizvodi dobri. Tudi instrument tradicionalnega živila moramo ohraniti, naprimer, če gre za sir iz Grčije ali za somur sir iz Bolgarije. Mislim pa, da je bistvenega pomena pri vsem to, da se ohrani kakovost proizvodov in njihova konkurenčnost. Hvala. Hvala lepa. Gospod komisar, izvolite. Številni so spregovorili, sedaj ste na vrsti vi. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ne bom se sedaj odzval na vsa vprašanja, ki so bila izpostavljena. Glasujete namreč jutri. Vseeno pa bi rad podaril nekatere elemente, ki so se večkrat pojavili v tej razpravi. Kar zadeva združitev posameznih sistemov označb, geografskih in drugih, razumem pomisleke nekaterih poslancev, lahko vam zagotovim, da sam ne nameravam uničiti nečesa, kar deluje, nečesa, kar potrošniki podpirajo in poznajo Predvsem pa je treba zaščititi kakovost proizvodov. Ko se pogajamo na mednarodni ravni, moramo storiti vse za to, da bi te sisteme označevanja priznali tudi naši partnerji na svetovni ravni. Zato ne nameravam teh sistemov združevati sključno zaradi združevanja samega. Želimo samo poenostaviti sistem in ohraniti vse tisto, s čimer so potrošniki že seznanjeni, kar zadeva evropski logotip o kakovosti. O tem bi se morali bolj podrobno pogovoriti, kaj želimo doseči s tem logotipom. Če gre samo za to, da bi ta logotip odražal dejstvo, da je bil proizvod narejen ob spoštovanju vseh standardov, dobro, vendar mora to veljati potem tudi za uvožene izdelke. Vsi uvoženi izdelki morajo biti proizvedeni skladno z minimalnimi živilskimi in sanitarnimi standardi. To je tisto, kar naše proizvode razlikuje od drugih proizvodov. Ali potrebujemo za to evropski logotip, ali je bolje, da označimo poreklo proizvoda ali kraj proizvod, proizvodnje, o tem bo treba še nekoliko razmisliti. Geografske označbe na mednarodni ravni. Želim si, da bi ta sistem priznali na mednarodni ravni tudi naši partnerji. Trenutno skušamo ta argument uveljaviti v okviru pogajanj v svetovni trgovinski organizaciji, vendar bi morali to ponavljati tudi v dvostranskih pogajanjih. S to vrstnim načinom delovanja bomo še naprej delovali. Predvsem pa želimo storiti vse za to, da bi ta sistem bil priznan na svetovni ravni, kajti če bomo imeli kakovostne proizvode, se bomo bolje uveljavili na globalni ravni. Kar zadeva posebne oznake, ki ste jih prej omenjali, oziroma rabo navedb hribovski, otoški, lokalni in tako naprej te navedbe ne bi smele povzročati dodatnih bremen tistim, ki jih želijo navesti na etiketi. Kar pa zadeva upravljanje z JOP-ji in ZGO-ji, Večina teh oznak velja za mlečni sektor in tam smo pravili tudi študijo, v okviru katere smo preverili, kako bo odprava kvot vplivala na sistem jamčanja kakovosti. Ko bo vse skupaj zaključeno, pa se bomo pogovorili o tem, kaj še treba storiti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še poročevalec gospod Skota. Hvala lepa. Gospa predsedajoča, komisar Čolo. Začel bi kar zemljo. Na zemlji pobiramo izdelke in zemljo, prst moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije, ki prihajajo za nami. In iz te enostavne misli bi prešel na kmetovalca, tistega, ki dela na zemlji in ki mora vedeti, da tisti, ki bo užival izdelek, ki ga bo našel mm, v trgovini, potrebuje dobro kakovost, zato je treba upoštevati prst, zemljo, proizvajalca, morda predelovalca in potrošnika. Sam bi dal predlog, zakaj potrošnikov ne vprašamo, kaj želijo vedeti. In tako bomo vedeli, kakšna naj bo etiketa, ki jo bo potrošnik lahko prebral. Morda jo lahko poenostavimo veliko bolj, kot pa je to danes. Zakaj se ne more potrošnik odločiti, da popije liter mleka, ki prihaja iz Evrope ali pa iz Brazilije? Sam naj se odloči, morda je brazilsko mleko boljše kot je tisto, ki ga zagotavlja Evropska unija. Upam, da bo to poročilo koristno tudi za komisarja Čolosa, da nam bo lahko posredoval še nadaljne podrobnosti, tako da da bomo krepili to vez med zemljo, pridelovalcem, morda predelovalcem in potrošnikom. In to velja za kakovost in varnost. Mislim, da se tu vsi strinjamo, da moramo vedno bolj povečevati kakovost naših izdelkov zato, da bomo jedli dobro in zdravo. Bien, Hvala lepa. Hvala lepa ne za kakovost proizvodov, temveč za kakovost vaših pripomb. S tem smo razpravo zaključili, glasovanje bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu. Gre za izjavo